komisije o trgovini s državami Euromed. Besedo dobi komisar Degoht. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, južna soseščina Evropske unije je bila deležna še nikoli vidnih sprememb, vse od leta 2011 naprej. V tem kontekstu mora ta trgovina in investicije igrati vlogo dejavnika stabilnosti dejavnika stabilnosti v odnosih EU z južnim sredozemljem. Trenutno se osredotočamo na tri trgovinske cilje, kar zadeva južno sredozemlje. Najprej poglobitev trgovinskih odnosov EU z nekaterimi temi partnericami na podlagi diferenciranega pristopa. Svet je decembra 2011 sprejel pogajalsko direktivo za poglobljen in celovit prostotrgovinski sporozum z Egiptom, mm, Jordanijo, Tunizijo in eh, tudi Libijo. Namen je zagotoviti hitrejši vstop eh, teh držav v naše trge. S temi sporozumi bomo predvsem se otrtočili na vprašanja, ki so v skupnem interesu, to je pravi olajšanje trgovine, sanitarni finocitosanitarni ukrepi, javna naročila in eh, konkurenčna politika, politika konkurence. Prav tako bo to vključevalo zaščito investicij, nadaljno liberalizacijo blaga in eh, storitev in podjetij. Pogajanja smo z Marokom začeli leta 2014, v mesecu marcu, natančneje povedano, in eh, hitro napredujejo. Proces pogajanja je prav tako zelo napredoval z Jordanijo in tudi s Tunizijo, bomo lahko začeli z pogajanje, čim bo ustrezen pripravljalni postopek zaključen. Ključne prioritete za eh, te države ni možno eh, takoj doseči, naprimer v mm, Tuniziji, Libanonu, Alžiriji, eh, kajti predpogoj je vstop v STO, Svetovno trgovinsko organizacijo in seveda se pogovori v to smer nadaljujejo. Prav tako moramo definirati najustreznejši trgovinski okvir za sodelovanje s temi državami. Naslednji vidik je sodelovanje jug-jug. In sicer je trgovina med državami in južnega sredozemlja ena najnižjih in integriran sredozemski trg bo bistveno bolj privlačen za investitorje. Še naprej podpiramo prizadevanja za krepitev agadirskega sporazuma med Egiptom, Jordanijo, Marokom in Tunizijo. Prav tako želimo ta sporazum razširiti tudi na druga področja, kot so trgovine eh, in storitve in javna naročila. To vključuje tudi finančno pomoč in eh, strokovno eh, pomoč. Sprememba vse evrometskih eh, pravil o izvoru blaga je nekaj, kar je še vedno v teku. Tretji ključni element je regionalno evrosredozemsko trgovinsko partnerstvo, ki ga bomo oživili na 10. trgovinskem ministerskem eh, sestanku 13. Eh, septembra. To je zelo pomemben sestanek, saj je to prvi tovrstni sestanek v zadnjih štirih letih. Spoštovani eh, predsedujoči, poslanke in poslanci, komisija počne vse, kar v njeni moči, da bi odnose z južno-sredozemskimi partnericami ohranili na aktualni ravni in da bi zagotovili še nadaljno stabilnost te regije. Še naprej računamo tudi na nadaljno zavezanost parlamenta doseganju tega nam skupnega cilja. Hvala lepa. Hvala, komisar de Guht. Sledijo upisani govorniki, najprej kolegica Gabriel, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, hvala za vaš vodni prispevek o trenutnem stanju in na perspektivah za trgovino z državami Euromeda. Zdi se mi, da je bilanca danes takšna. In to ste sami povedali. Trgovina med EU in državami južne obale sredozemlja še vedno ponuja obetavne perspektive, ampak čaka nas še dolga pot, predem bo eh, ta partner, ja, to partnerstvo postalo nekaj drugega kot eh, zelo asimetrično. Izpostavila bi troje. Kot prvo treba je nadaljevati z delom na prostotrgovinskih sporazumih, še posebej z odpravo eh, tako imenovanih necarinskih eh, omejitev. Odprava necarinskih in tehničnih omejitev je nekaj, kar je potrebno opraviti v partnerstvu eh, in tudi s polno vključenostjo naših držav partneric. Kot ste dejali, je partnerstvo z južnim sredozemljem nekaj, kar mora temeljiti na dinamiki regionalne integracije, ki mora biti močna. Danes je trgovina med južno sredozemskimi državami samimi zelo uh, slaba, zelo, na zelo nizki ravni. Kar zadeva trgovino s temi državami, je ključno, da ostanemo pragmatični, da sodelujemo neposredno s tistimi in za tiste, ki izvajajo to trgovino. Se pravi, moramo našo vizumsko politiko podrediti ekonomske politiki. To pomeni, da moramo olajšati izdajo vizumov za gospodarstvo, kot izhaja tudi iz porazuma z Marokom iz 2014. Prav tako moramo še bolj okrepiti mreženje med podjetji na obeh stranih sredozemlja, eh, še posebej z ustanavljanjem bilateralnih gospodarskih zbornic, ki lahko organizirajo skupne dogodke in forume. Prav tako je potrebno poglobiti trgovinske odnose eh, na podlagi trgovinskih sporazumov, ampak to ni cilj sam sebi. Trgovina ni cilj sam sebi, ampak je to orodje, s pomočjo katerega se te države lahko vključijo v polni meri v odprto svetovno gospodarstvo. Eh, razvoj podjetij, eh, razvoj trgovine je nekaj, če moramo slediti tudi administrativne strukture, kajti ne smemo izgubiti iz predoči tudi eh, politične in socialne nestabilnosti v tej regiji. Tako da da, trgovina, ampak v službi miru in stabilnosti. Hvala lepa, gospa Gabriel. Sledi kolegica Arena. Hvala lepa, gospod Huht. V vašem prispevku niste omenili partnerstva med Evropo in Izraelom. Zdi se mi je pomembno omeniti določena načela, eh, kar zadeva trgovinsko sodelovanje z Izraelom, še posebej načelo ne eh, enakosti, kar zadeva okupirana ozemlja v eh, Palestini. Imamo dve možnosti. Prva je, da spodbujemo države članice, ki so že začele z izvajanjem ukrepov, kar zadeva proizvode proizvedene na okupiranih ozemljih, se pravi, da se zagotovi prostovoljno označevanje teh proizvodov to trenutno velja v Združenem kraljestvu, pa tudi v Belgiji. Ampak želimo si, da bi v Evropi, na evropski ravni lahko sprejeli zavezujoče ukrepe, kar zadeva označevanje proizvodov, ki se proizvajajo na okupiranih ozemljih. Eh, na ta način bomo omogočili evropskemu potrošniku, da se ustrezno odloči, eh, kar zadeva svojo potrošnjo in da na ta način lahko tudi spremeni eh, navade in eh, da se na ta način tudi ekonomsko izvaja pritisk na nepravične razmere. Omenili ste Maroko, Tunizijo, mislim, da je v zvezi s tema državama pomembno omeniti tudi določena uh, temeljna načela. Kot prvo gre za države, ki so v demokratični tranziciji, v mislih imam eh, Tunizijo, pomembno je, da se vključi tudi civilna družba uh, v te zapogajanja o prosti trgovini. Prav tako je pomembno, da se vključijo socialne klauzule in okoljske klauzule, ki so in morajo biti prav tako zavezujoče v okviru teh trgovinskih sporazumov. Hvala lepa. Hvala, kolegica Arena. Sprejmete vprašanje gospe Morvaj, gospa Arena. Sprejmete vprašanje gospe Morvaj. Izvolite. Hvala lepa. Zanima me, ali se strinjate s tem, kar je bilo rečeno eh, prej o odnosih z Rusijo. Rečeno namreč je bilo, da je Rusija izvala agresijo na drugo državo in da mora zato Evropska unija sprejeti sankcije. Se strinjate s tem? kajti nekateri tu govorijo tako glasno kot v kavarni, da bom eh, skušala biti nekoliko bolj glasna. Menite, da gre tu za dvojna merila? Predsednik prekinja. Samo 30 sekund na vprašanje. Mikrofon za govornico. Menim, da je pomembno zagotoviti sledljivost proizvodov in na ta način se bomo lahko odločili, kar zadeva potrošnjo. Če pa ni sledljivosti, je ne mogoče vedeti, odkot prihaja nek proizvod. In ne, ne pozivam k bojkotu vseh proizvodov, izraelskih ali palestinskih, ne. Menim, da moramo imeti pravico vedeti, ali se ti proizvodi proizvajajo uh, na okupiranih ozemljih. Hvala, kolegica Arena. Sledi kolega Marijas. Ena minuta poslugi. Hvala lepa. Trgovinski odnosi med EU eh, e in sredozemljem morajo temeljiti na načelu recipročnosti. Menim, da mora biti namen ustanovitve takšne prostotrgovinske mm, regije, prostotrgovinskega območja, ta, da se preprečijo težave, s katerimi se soočajo države na jugu sredozemlja, ki imajo velike težave eh, tudi zaradi eh, ukrepov eh, trojke. To velja za, Turčijo, za Grčijo in Italijo. Na številne naše države vpliva tudi embargo na Rusijo. Prav tako menim, da ne smemo zagotavljati nekakšne politike a la carte. Turčija, na primer, ta je zasedla polovico Cipra, eh, ne priznava obstoja druge polovice eh, Cipra, vendar pa zahtevajo, da proizvodi Severnega Cipra brez omejitev eh, lahko krožijo po evropskem trgu. Predsednik prekinja. Hvala lepa. Kolegica Šake, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Trgovina je ključni del naše skupne trgovinske politike in to mora biti bolj sestavni del naše zunanje politike. Politični odziv mislim, da je bil z tega vidika neodvisen, kar zadeva sporazum z Ukrajino. Poleti so tisti, ki so še vedno potrebovali budnico, bili deležni budnice o tem, kako dejansko stvari potekajo v svetu danes. Veliko je. Eh, na kocki in veliko lahko pridobimo v regiji Euromed. Nekaj let potem, ko so pogumni ljudje zahtevali demokracijo, pravice, enake priložnosti številni mladi, eh, je vendarle še tako, da ni veliko pozitivnih sprememb. Žal se države na, severnem, na severu Afrike in na bližnjem vzhodu še vedno soočajo z nestabilnostjo in mi se še vedno soočamo z zelo ambiciozno trgovinsko agendo. Na koncu koncu je vedno potrebno zagotoviti več za več, več dostopa do trga za več reformami in za več eh, demokracije in človekovih pravic. Biti moramo odločni, kar zadeva obstoječe pogojevanja tudi za Izrael. In eh, trgovino moramo razumeti tudi kot eh, način doseganja več eh, priložnosti, pravic, preprečevanje korupcije, bolj enakopravno porazdelitev bogatstva in opolnomočenje posameznikov in to zadnje še posebej v kombinaciji z izobraževanjem, ki ga je potrebno uporabiti za to, da se uspešneje borimo z masovnim z masovno brezposobnostjo mladih. Prav tako je potrebno preprečevati radikalizacijo, čeprav to seveda ni edina rešitev, ki se ponuja. Vsekakor pa mislim, da lahko na ta način pripomoremo k omejevanju priseljevanja. To ni samo stvar izvoza in inovacij. Tudi sami moramo preučiti negativne učine, ki ga imajo kmetijske subvencije za priložnosti kmetov v regiji Euromed in to vse omejuje rast. EU mora igrati tudi aktivno vlogo pri koordiniranju aktivnosti, da se prepreči podvajanje na terenu in da se zagotovi podpora regionalni integraciji, kar bi v veliki meri pomagalo tudi gospodarski rasti v tej regiji. Hvala lepa. Hvala, gospa Šake. E, sledi gospod Ljojerik za eno minuto. Gospod komisar, gospod predsedujoči, to, kar vi naslavljate z sosedstvom z južnimi državami, eh, mislim, da zahteva novo vrsto sodelovanja s temi državami. Sodelovanja, ne konkuriranja. Pomembno je, da spremenimo svoj pristop do teh držav, ki ne smejo predstavljati novih območij za gospodarsko ekspanzijo, prav tako to ne sme predstavljati priložnosti za koriščanje eh, poceni delovne sile, prav tako eh, ne nekakšnih varovalnih območij za nas. Ne. Gospodarsko in prehransko varnost moramo spoštovati. Zagotoviti treba pomoč v, pri trajnostnih investicijah, tako socialnega kot okoljskega vidika. Zagotoviti je eh, potrebno tudi dostop do eh, ugodnih sredstev za razvoj. Razvojna politika mora biti pospremljena tudi z ustreznim napredkom spoštovanja človekovih pravic in demokracije, eh, ne pa s pogojevanjem pomoči v skladu z kriteriji mednarodnega denarnega sklada. Sporazum o sodelovanju za državo Izrael je prav tako potrebno odpoklicati. Predsednik prekinja. Hvala, gospod Lojarik. Kolega Buhner, minuta in pol. Gospod predsedujoči, gospod komisar, Razmerje v zvezi s človekovimi pravicami v Egiptu se vse čas poslabšujejo. Seveda moramo s tamkajšnjo vlado sodelovati in ostati v stikih in v dialogu in poskušati moramo zagotoviti tudi naš vpliv, da se bodo te težke razmere izboljšale. Kljub temu pa je nadaljevanje pogajanj o protitrgovinskem sporazumu eh, več eh, kot zgolj ohranjanje dialoga, to je več kot zgolj tehnična razprava. Vse to pomeni, da številne eh, težke kršitve človekovih pravic preprosto ignoriramo in da mednarodno priznavamo to vlado. Vsi tisti, ki trpijo zaradi kršitev človekovih pravic, to občutijo kot klofuto in zato vas sprašujem, gospod komisar, ali nameravate prekiniti pogajanja dokler ne bo viden napredek pri človekovih pravicah v Egiptu ali pa da se vsaj prepozna določena volja za premik v to smer. Hvala. Hvala kolega Buhner za minuto in eh, pol, da bi besedo kolegica Begin. Signor komisario, colleghi, la riunione ministeriale dell'Unione. Gospod komisar, kolega, ministerska konferenca 30. septembra bo priložnost, da se ponovno pogovorimo o različnih sporazumih med Evropsko unijo in pa sredozemskimi državami. Poleg tega pa bo to tudi priložnost, da uresničimo interese vseh evropejce. Samo trenutek, nimam nemškega tolmačenja, pravi predsednik. Okay. Sploh nimam tolmačenja. Počakajte, počakajte. Nimam tolmačenja. Äh, bitte um Entschuldigung, ich habe einen Wackelkontakt. Fangen Sie bitte gern nochmal an. Se opravičujem. Šlo je za kratek stik. Lahko še enkrat začnete. Dobro, gospod komisar. Dobro poznamo sporazum, ki je že bil podpisan z Marokom. In eh, sicer eh, gre eh, tukaj eh, za eh, to, da dovoljujemo vstop kmetijskih izdelkov po izjemno nizkih cenah eh, na evropski trg. In eh, seveda to povzroča težave za države, kot je moja. Gospod komisar, rada bi vam zastavila sledeče vprašanje. Ali boste zahtevali od prihodnih partnerjev, da spoštujejo naše standarde, predvsem kar zadeva eh, varnost? poleg tega pa tudi pravice, kot recimo pravice eh, delavcev. Kaj ti eh, pogoji dela so tako zelo različni, eh, da se vzpostavlja konkurenca in v tem konkurenčnem boju majhna in srednje velika podjetja iz Evropske unije enostavno ne morejo sodelovati. Zaradi tega potrebujemo jasno zastavljene standarde, varna ulaganja potrebujemo koordinacijo različnih eh, strategij Evropske unije za majhna in srednje velika podjetja. Tukaj govorim o zagotovilih, o informacijah, eh, o eh, ustanavljanju gospodarskih zbornic in o sporazumih v zvezi s tem na dvostranski ravni. Poleg tega pa ne pozabite na kulturne eh, storitve, na turistične storitve, eh, na eh, podporo programom, kot je Erasmus. Le na ta način bomo lahko zagotovili gospodarstvo prihodnosti. Torej, pri teh sporazumih stoji na kocki veliko in tudi Evropska unija lahko veliko izgubi. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Begin. Se opravičujem še enkrat za problem, ki je nastal letu pri meni. Kolega Alijo, ena minuta. Sodelovanje med državami članicami EU in eh, Južnega sredozemlja, da vzpostavitev prostotrgovinskega območja, torej eh, postopno odpravljanje ekonomskih in človeških meja, to pa ne. Ali naj Evropska unija investira v države juga eh, tudi z namenom omejiti priseljenske tokove, da se zmanjša pritisk z juga na pri, na sever, to je investicija v našo prihodnost, za naše kmete, delavce, za našo industrijo, za našo kulturo, za našo civilizacijo. Eh, za vse to je razvoj juga ključnega pomena, ampak ne za vsako ceno. Najprej moramo zagotoviti svojo varnost in eh, pogojiti pomoč z politično stabilnostjo, spoštovanjem manjšin in z bojem proti eh, divjemu priseljevanju. Prav tako moramo zagotoviti, da vsak evro, ki se tam porabi, porabi za podjetja, Eh, ki uporabljajo lokalno delovno silo, da ne bomo na ta način eh, posredno financirali kitajsko ali ameriško gospodarstvo. Hvala lepa, kolega Aljo. Sledi kolega Fisas Ajšela za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod eh, komisar. Namen te politike je zagotoviti stabilnost in demokracijo in eh, takšen okvir, ki bo omogočil mirno reševanje sporov. Izzivi, s katerimi se soočajo naši eh, sosedi na jugu, so veliki. Podpreti moramo njihovo tranzicijo v smer demokratične družbe. In to je nekaj, kar mora biti zelo jasno in eh, odločno sprejeto na naši strani. Razlogi so jasni, vse večji so migracijski pritiski, vse več je tudi pritiskov zaradi težav na drugi strani sredozemske obale, prav tako je pomankanje eh, energetskih virov, tu pa so tudi posledice sredozemske unije s stabilnimi in eh, rastočimi državami. To bi bilo vsekako zelo pozitivno. Zagotoviti moramo nadaljni proces demokratizacije in eh, krepitve trgovine med državami Juga, Sredozemlja in EU. In v tem kontekstu bi Evropska unija morala zagotavljati podporo na ključnih področjih, kot naprimer eh, storitvene pogodbe in pa investicije v javni sektor in to v času, ko je veliko prizadevanj komisije osredotočenih na druga zemljepisna območja. V tem času mislim, da je krepitev odnosov z državami Euromeda nekaj, kar mora postati pomembna prioriteta nove komisije. Hvala lepa. Sledi za dve minuti kolega Tarabela. Gospod predsednik, gospod eh, komisar. Partnerstvo z državami Južnega sredozemlja se je pričelo leta 1995 z uh, procesom iz Barcelone. Gre za politično, gospodarsko in socialno partnerstvo, ki temelji na načelu vzajemnosti, solidarnosti in sodelovanja. To vrsten sporazum izpostavlja pomen gospodarskega in pa trgovinskega sodelovanja, vendar pa je pomembno tudi kulturno, sodelovanje na kulturnem področju, na socialnem področju in na področju izobraževanja. Sem eh, član eh, odbora za enakost eh, spolov in zaradi tega bi rad izpostavil pravice žensk in pa spoštovanje človekovih pravic na splošno. Poleg tega bi rad izpostavil dostop eh, žensk do izobraževanja in do delovnih mest. In eh, rad bi opozoril tudi na ulogo kulture in medijev, ki so ključnega pomena. Rad eh, bi pozdravil pogum vseh žensk, eh, ki eh, so se zauzele za pravice žensk in pa za človekove pravice nasplošno v arabskih državah. Nažalost se njihovi upi niso uresničili. Prišlo je do nasilja, še večjega nasilja nad ženskami. Kot vidite, bo potrebno v prihodnosti storiti še veliko. In eh, ta trgovinski sporazum predstavlja dobro priložnost za to. Najlepša hvala, gospod Tarabela. Ali boste sprejeli uh, vprašanje? Kolege Farona. Ja, hvala lepa, gospod predsednik, gospod Tarabela. Po arabski revoluciji, ali ne menite, da eh, je vloga žensk sedaj še veliko slabša ravno v državah, ki ste jih navajali. Ne vem, ali ste me dobro razumeli, gospod Faranž, govoril sem o ključni vlogi žensk v boju za več demokracije, za več pravic eh, za več demokracije, ampak nažalost, in to sem zelo jasno povedal, Eh, smo bili na koncu razočarani nad posledicami tega gibanja in mislim, da ženske ne bi smele biti porinjene na rob eh, družbe. Naša uloga, uloga Evropske unije pa je, eh, da pomagamo ženskam, da bodo igrale pomembno vlogo v gospodarstvu teh držav. Hvala lepa, kolega Tarabela, sedaj pa prosta razprava. kad već govorimo o pravima žena. Kolegica Šujca, govorimo o pravicah žensk in mislim, da so pri arabski pomladi ženske odigrale zelo pomembno vlogo, vendar pa se kasneje zadeve niso razvijale v pravi smeri. Na vsak način eh, sem za ta sporazum, mislim, da potrebujemo mirno sosedstvo, na ta način bomo lahko reševali spore, na ta način bomo lahko pomagali tudi državam v prehodu. Mislim, da mora gospodarstvo v tem primeru služiti eh, politiki. Potrebno je ukrepiti sodelovanje, eh, ki temeli na barcelonskem eh, sporazumu iz leta 1995 in predvideva sodelovanje na vseh področjih, še prav posebej pa na okoljskem področju. In tega nismo ravno veliko izpostavljali. Mislim, da moramo vsi skrbeti za sredozemsko eh, morje in eh, za varstvo okolja in mislim, da lahko posamezne države na tem področju veliko storijo. Ravno tako pa je pomembno seveda tudi regionalno sodelovanje in eh, z veseljem že čakamo na rezultate sestanka 30. septembra. Hvala lepa kolegica Šujica. Gospa Negresko. Gospod Negresko. Hvala lepa, gospod. Eh, predsedujoči. Evropska unija bi morala biti vzgled za druge države na področju gospodarstva in demokracije. Zaradi tega je zelo pomembno tudi sodelovanje. Sodelovati moramo z državami tako na vzhodu, kakor tudi na jugu. Prihajam iz nekdanje komunistične države in eh, prehod na demokracijo pri nas nikakor ni bil lahek. Zato vem, kako zelo pomembna je modernizacija. In uh, pomembno je, uh, da odpremo vrata mladim generacijam iz teh držav. Potrebno je vzpostaviti gospodarsko sodelovanje in ga razvijati v pravi smeri. Mislim, da moramo ustrajati pri svojih načelih in nadaljevati z svojimi prizadevanji. Odprta vrata pa seveda pomenijo tudi spoštovanje vrednot v skladu z sporazumom. Evropska komisija in države članice bi si morale bolj eh, prizadevati za širitev sodelovanja in naše izkušnje bi lahko pri tem sodelovanju koristile. Lahko bi zagotovili sodelovanje med celotno Evropsko unijo in uh, južnim sredozemljem. Uh, v vzhodnih državah pa imamo s tem veliko izkušenj. Hvala lepa, kolega Nigresko. zwar nicht mehr. Kollege Jakovic. Veselil sem eh, se, ko je bila sprejeta pobuda o sodelovanju z sredozemljem. Imel sem tudi čas, da sem zastopal Evropo eh, pri eh, tem delu in zato sem dobro spoznal tudi naše partnerje na jugu sredozemlja podpiram ta sporazum, vendar pa mislim, da je potrebno zaščititi tudi naše interese in eh, sicer uh, globalne interese, pa tudi uh, evropske in seveda konkretne interese. In sedaj bom zelo konkreten. Uh, vprašanje olčnega olja. Ko govorimo o konkurenčnosti proizvodov uh, na svetovnem trgu, je. Uh, To vprašanje je zelo pomembno. Veliko olčnega olja se uh, Eh, uvaža iz juga sredozemlja, eh, potem se to olje zmeša z oljem, ki je proizvedeno eh, v Evropski uniji in se potem prodaja. To je le eden izmed primerov in zato mislim, da je še kako pomembno, da poznamo izvor posameznih izdelkov, ki se prodajajo na evropskem trgu. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Vigas. Mikro. Mikrofon, prosim. Mikro. Okay. Donc, uh, so, uh, torej, smo za okrepitev uh, sodelovanja, gospodarskega sodelovanja z Južnim sredozemljem, vendar pa mislimo, da pri tem niso pomembni le gospodarski kriteriji. Uh, pomembno se osredotočiti tudi na druge vidike, eh, ko govorimo o ukinjanju eh, trgovinskih ovir. Eh, na portugalskem imamo nažalost slabe izkušnje z tem. Vem, da je potrebno spoštovati tudi kriterije, kot so človekove pravice, suverenost držav in tako naprej. Potrebujemo torej to dopolnjevanje in to bi bilo uprit vseh upletenih držav. Strinjam se tudi s tem, kar je bilo povedano na temo Izraela. Mislim, da je to jasen primer eh, za področje, kjer bi morala Evropska unija storiti veliko več. Ne gre zgolj za označevanje. Veliko je možnosti, da se izogneš embargo in embargo je le eden izmed odgovorov uh, na to vprašanje. Predsedujoči je prekinil uh, govorca. Kolegi Fojt. Kolega Fojt. Najlepša hvala. V Evropski uniji eh, oziroma v teh, tej razpravi smo veliko slišali o človekovih pravicah, vendar eh, pa Evropska komisija ni prav veliko povedala o tem, kaj se dogaja v Izraelu. 500 otrok naj bi eh, umrlo. Eh, Izrael naj bi bombardiral 244 šol, med drugim tudi 14 eh, šol eh, Združenih narodov. Tukaj gre za kršitev človekovih pravic in pa za kršitev sporazuma o varstvu oseb v času vojne. Ali bomo spregovorili tudi o tem? Mislim, da bi morali razpravljati o tem, eh, ali ne bi uvedli sankcije tudi zoper Izrael. Mogoče pa bi se Izrael moral zagovarjati celo pred mednarodnim kazenskim sodiščem v Hagu. Tako. Smo ob koncu proste razprave, sedaj pa komisar De Gucht. Euh. Najlepša hvala. dovolite, da poskušam odgovoriti na vrsto vprašanj, ki so bila zastavljena. Nekatera vprašanja so se tudi ponavljala. Najprej vprašanja, ki so se nanašala na Egipt. Šlo je za vprašanje, ali bi se eh, naj z njimi sploh eh, pogajali o sporozumu glede na trenutne kršitve človekovih pravic svet je komisiji dal pogajalski mandat eh, za sporazum z Egiptom leta 2011. In eh, nadaljevanje pogajanj je odvisno od izpolnjevanja ciljev. Eh, vendar pa smo s pogajanji komaj da začeli. Evropska komisija bo obveščala Evropski parlament o napredku. Zelo težko je prekiniti nekaj, s čimer se še pravzaprav sploh nismo začeli. Kar, začela, kar zadeva druge trgovinske sporazume, je komisija naročila presojo vpliva, ki bo proučila gospodarske, družbene in pa okoljske posledice eh, tovrstnih sporazumov. Poleg tega pa bomo seveda upoštevali eh, tudi eh, vidik človekovih pravic. 30. septembra bom imel eh, srečanje z Egiptim, egipčanskim ministrom na dvostranski ravni, kar zadeva Maroko. Smo pričeli z pogajanjem o sporazumu marca 2013. Štiri eh, pogajalska srečanja smo že imeli in obe strani želita zaključiti ta sporazum, kar se da eh, hitro. Pri tem pa bo seveda potrebno upoštevati oboje stranske interese in pa eh, prioritete. Maroko se je odločil za izvedbo študij eh, v povezavi z eh, sporazumom na številnih področjih. Pri tem eh, pa bodo seveda rezultati teh študij upoštevani tudi v naslednjih eh, pogajalskih krogih. Do prekinitve pogajanj ni prišlo in eh, stike z Marokom bomo nadaljevali tudi tekom priprave študij, tako da bomo nadaljevali z pogajalskim procesom z Marokom. 30. septembra se bomo lahko poglobljeno pogovarjali z eh, maroškim ministrom za trgovino in upam, da bomo lahko s pogajanji nadaljevali letos in jih zaključili drugo leto. Ta pogajanja so v političnem pogledu zelo pomembna, predstavljala bodo namreč precedenčni primer eh, za druge države v regiji, kot eh, recimo Tunizijo, Alžirijo in Egipt. Sedaj pa k Izraelu. Evropska unija ima zelo jasno stališče glede nezakonitosti eh, izraelskih naselbin. Zaradi tega smo že zagotovili, da proizvodi istih eh, naselbin eh, nimajo preferenčne obravnave ob stopu na trg Evropske unije. Potrebno se je posvetovati tudi z drugimi državami in poskrbeti za ustrezno označevanje teh izdelkov, tako eh, da bodo potrošniki eh, lahko natančno videli, ali določen proizvod prihaja iz Izraela ali pa iz izraelskih naselbin. Evropska komisija eh, bo seveda upoštevala tudi zavezojočo zakonodajo za označevanje živil, še prav posebej seveda pri kmetijskih izdelkih in države članice bodo morale izvesti zakonodajo o prostovoljnem označevanju. Sedaj pa k pripombam eh, glede načela več za več. Naj povem sledeče. Pri vseh eh, pogajanjih o trgovinskih eh, sporazumih bomo upoštevali tudi vzajemne kriterije glede človekovih pravic. Te sporazume bomo izkoristili za uspodbujanje človekovih pravic. Poleg tega bomo seveda upoštevali tudi specifičen položaj posameznih držav, tako da bomo lahko spoštovali načelo več za več. Načelo več za več pomeni več pomoči, več ulaganj, če je izvedenih več političnih reform. Hkrati pa to pomeni tudi, da moramo mi odpreti trg našim partnericam in lahko vam zagotovim, da tega ni vedno lahko doseči in eh, da to ni vedno lahko doseči in da države članice niso ravno prožne na tem področju. Poleg tega bi morali imeti eh, drugačen pristop tudi, kar zadeva vizume. To je ena izmed zahtev naših partneric te pa morajo postopno odpreti eh, svoje trge. Torej, obe strani morata prevzeti eh, svojo odgovornost. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti več prožnosti kot v tem trenutku. Najlepša hvala. Hvala lepa, komisar de Gucht. S tem je razprava zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu. Frau Kollegin Morvay, ich habe. Kollegica Morvay. Skoraj da sem eh, vam že napisal pisen odgovor eh, na sporočilo, ki ste mi ga posredovali. Ne boste dobili.